I suppose so. Huh? Good morning, everyone. If you want to take your seats so uh, we can start our meeting today, uh, I want to. Pozdravljeni, začeli bomo. Pozdravljam predsednika odbora Ekon, gospoda Gualtierija in pa člane obih odborov. Uh, tukaj se ukvarjamo s tako imenovano taksonomijo. Pozdravljam pravzaprav vse, ki delajo na tem. Mislim, da se strinjate z dnevnim redom, tako da ga lahko potrdimo. Hvala vsem za dobro sodelovanje, še posebej obema soporočevalcema. Gospod Eichhout je poročevalec in pa gospa Sirpa Pietikajnen. Samo eno uro smo predvideli za um, obravnavo tega osnutka mnenja. Vloženih je bilo 123 predlogov sprememb. Naj tako na začetku povem, da sem zelo zadovoljna, da sta naša dva odbora združila moči eh, pri tem dosjeju. Gre za del eh, trajnostnega svežna. Eh, gre za razvijanje mm, bolj odpornih načinov in zelenega gospodarstva in to je bolj kot kdajkoli prej pomembno za doseganje ciljev iz pariškega sporazuma. Um, pomembno je, da oba odbora delata eh, na tem dosjeju. Um, skupaj bomo svetu podali močno sporočilo in veselim se že današnje razprave. Zdaj pa besedo predajam gospodu Gualtjeriju za njegove uvodne besede besede, izvolite. Hvala. Veliko veselje nam je, da imamo ta postopek eh, skupnih sej odborov po členu 55. Imamo omejen čas, eh, potem bomo v ekonu nadaljevali z glasovanjem, tako da se moramo res držati urnika. Ehm, zato tudi ne bom eh, več govoril in bom besedo kar takoj dal našima poročevalcema. Um, sir pa izvolite. Thank you and being as a co-rapporteur uh, uh, from the Hvala, sama sem poročevalka iz odbora Envi. Soporočevalka pravzaprav, mogoče zato lahko začne Um, jaz. Najprej bi se zahvalila Basu Eichhautu za sodelovanje. Dosegla sva kar nekaj dogovorov, rešila nekaj nesporazumov. In parlament ima tukaj čisto drugačen pristop do trajnostnih eh, eh, financ, eh, tudi kar se tiče razkriti pri eh, investicijah. No, imamo že poročilo o razkritih in pa poročilo na lastno pobudo. pristop eh, komisije eh, je bil naslednji. Torej, poročalo naj bi se samo o podnebju prijaznih eh, dejavnostih in taksonomija naj bi tudi določala, kaj pomeni okolju prijazen, ko gre za emisije CO2, pariški sporazum in podnebje. pristop parlamenta pa je bil, da je treba začeti poročati o vseh uh, relevantnih uh, učinkih na podnebje, tako uh, eh, podjetij, ki vlagajo, uh, to so investitorji, tako da bodo oni tudi poskrbeli za ustrezno poročanje in da bodo imeli ustrezne investicijske politike. To se odraža povsod po poročilu, odraža se tudi v kazalnikih in pa v drugem poročilu o razkritju. Ideja pa je naslednja. V razkritju in taksonomiji um, se mora odražati okoljski učinek in to v kazalnikih. Um, ti kazalniki so že razviti um, v zasebnem sektorju, so, zasebnem sektorju so bili razviti potem v. Eh, institucijah, kot je OECD, naprimer, pa Združeni narodi, Evropska okoljska agencija, komisija, Eurostat. Vsi ti se ukvarjajo s kazalniki. Imamo pa tudi um, spremljevalno platformo. Z za krožno gospodarstvo. E, tukaj je treba narediti naslednje. E, integrirati je treba delo vseh teh institucij in pripraviti harmoniziran pristop k poročanju in taksonomiji o e, teh indikatorjih. To je pomembno za energijo, vodo, za učinke na ekosistem. Posebej je treba poročati o biotski raznovrstnosti, o emisijah CO2. Zakaj je to poročanje tako pomembno? Če bomo poročali samo o zelenih proizvodih in zelenih dejavnostih, torej okolju prijaznih dejavnostih, bi s tem ustvarili samo dodatno upravno breme za podjetja. Če neko podjetje skuša biti okolju prijazno prijazno, potem mu ni treba razkriti učinkov eh, o vplivu na okolje. No, eh, mislim, da bi potrebovali različne odtenke zelene in pa tudi sive, torej tako pozitivne kot negativne dejavnosti, bi morali vključiti. Potem, če vzamemo eh, gradbeništvo, naprimer, eh, eh, lahko pogledamo cement, cementno industrijo, zelo odvisno je, kako se ta cement proizvaja, kakšno energijo porabiš, obnovljive vire ali pa škodljive vire energije. Treba je torej določiti te um, kazalnike, kaj je okolju prijazno in kaj ne. Ampak imamo pa tudi možnost za sektorje, da um, izboljšajo svoj položaj, svoje mesto na lestvici, eh, da lahko postanejo bolj okolju prijazni. to eh, se odraža tudi na področju uporabe. Zaenkrat so pokriti vsi. Um, finančni akteri na trgu. Um, razširili smo, razširili smo področje uporabe, e, tudi na socialna podjetja in drugo. Počasi bom zaključila. Potem imamo pa še klasifikacijo pri tej taksonomiji. Tukaj smo bomo povečali pomen biotske raznovrstnosti v primerjavi s predlogom komisije. S tem bom zaključila in potem z veseljem odgovorila na vprašanja. Hvala. Zdaj pa Basaj Kaud, naš drugi poročevalec, največ pet minut. Uh, knowing myself, I will use the my No, kolikor se poznam, bom porabil um, ta čas. Vesel sem, da pri tem dosjeju sodelujeta oba odbora. Zame eh, je pri takih zadevah vedno logično povezati oba odbora, torej, če govorimo zelenem gospodarstvu moramo vključiti tako okolje kot gospodarstvo. E, mislim, da je prišlo do dobrega razvoja na tem področju. Najprej bi se seveda rad zahvalil vso poročevalki e, Sirpi, ki se s tem ukvarja z vidika odbora Envi. prihajamo iz različnih političnih skupin, iz različnih stališč. Ne strinjava se vedno o vsem, ampak imela sva kar nekaj dobrih razprav in mislim, da eh, poročilo, ki sva ga pripravila dobro, odraža mnenje parlamenta veselim se tudi politične razprave v zvezi s tem. No, naj omenim še par stvari, ki jih je že omenila Sirpa. Pogosto sem zelo kritičen do Evropske komisije, ampak eh, za spremembo bi se pa tokrat komisija rad eh, zahvalil. Mislim, da že postajajo živčni, eh, ko sem se jaz oglasil. Eh, no, hvala za te predloge. Eh, več zakonodajnih predlogov je povezanih s trajnostnimi financami, tukaj pa se osredotočamo na taksonomijo. Ko jo bomo določili, se bo ta uporabljala tudi pri prihodnih aplikacijah, ki bo vsega, Eh, ali pa pri um, prihodnih predlogih, ko bodo države članice predlagale kakšne zelene politike, takrat se bo uporabila ta taksonomija. Če bomo to dobro naredili, mislim, da bo to postavilo tudi svetovne standarde. E, tudi izven Evrope e, gledajo in čakajo na to, kaj bomo mi pripravili. In zato sem hvaležen Evropski komisiji, da je dala to na mizo. Evropska unija namreč mora biti vodilna pri eh, trajnostnih financah. Ko si ogledamo predloge, pa lahko vidimo, da komisija ni bila vedno zelo odločna, eh, malo preveč previdna. Mi dva sva potem um, to mejo eh, malo dvignila. Um, Ehm, gre za to, da se finančne investicije usmeri od slabih naložb v dobre zelene naložbe. In komisija zelo dobro definira te zelene naložbe, tako da smo lahko prepričani, da bo v prihodnosti kakršnakoli zelena oznaka res zelena. Ampak eh, mi, eh, mi dva pa želiva, eh, da se ocenijo vse gospodarske dejavnosti. Torej, imamo tudi drugo plat, eh, ne trajnostne dejavnosti, ne trajnostne rezultate, ki so škodljivi za okolje. Mogoče bi to morali malo bolj pojasniti. Ehm, tukaj se veliko tudi lobira, ehm, še posebej, kadar slišijo, da poslanec zelenih pripravlja tako poročilo. Mi tukaj ne. Eh, definiramo, kam de, naj denar gre, uh, oziroma kam naj se usmerijo naložbe. Ampak uh, eh, ocenjujemo samo uh, pozitivne oziroma okolju prijazne naložbe in dejavnosti. E, torej, če e, neko podjetje zmanjša emisije, je bolj na zeleni strani, imamo pa tudi e, um, dejavnosti, kjer se povečujejo emisije CO2. In take dejavnosti bodo torej uvrščene v kategorijo netrajnostnih gospodarskih dejavnosti. To bo pomenilo, da bomo vsem podjetjem seveda pomagali pri njihovi zeleni tranziciji. Komisija je rekla, da je to zelo pomembno do leta 2050 eh, že želimo doseči eh, oglično neutralno gospodarstvo in pa ničelne emisije. Seveda bo treba sektorjem pomagati, da bodo šli v to smer. In eh, mi bomo ocenjevali predvsem eh, rezultate. Treba je podjetja oceniti ne samo, ko imajo pozitivne rezultate, ampak tudi, ko so ti rezultati netrajnostni oziroma negativni. In uh, to je tisti, eden tistih pomembnejših elementov, o katerih sva se dogovorila s Sirpo. E, poleg tega misliva, da bi bilo treba področje uporabe razširiti tudi na to, za koga se uporablja e, taksonomija. E, to mora biti širše za celoten finančni sektor pa tudi glede razkriti, je treba razširiti področje uporabe. Tudi to je pomembno. E, torej, da ko se neke dejavnosti izvajajo, da se to tudi eh, razkrije. Nekaj imamo še dodatkov ehm, o procesu preverjanja. Tukaj bodo svojo vlogo imeli evropski nadzorni organi. Ehm, predlog krepiva na področju, um, področ, na področju obsega. Um, zanima me tudi, kaj o tem meni komisija in veselim se že nadaljne razprave. Hvala. Yes. Ja. Hvala, Bas. Zdaj pa poročevalci v senci. Vsak dobi dve minuti. Gospa Bonafede prva za dve minuti izvolite. Grazie presidente, ma anch'io saluto. Hvala, gospa predsedujoča, tudi mm, jaz pozdravljam, da imamo to razpravo um, skupaj, um, zato ker okolje in ekonomija ni nekaj, kar si nasprotuje. Hvala, gospi Petik. Kajnen in gospodu Aikautu za osnutek poročila. Želim narediti korak nazaj, torej predlog komisije, da bi vzpostavili okvir za omogočanje trajnostnih naložb. To je pomembno za tranzicijo ekonomskega sistema k večji trajnosti. Mi smo um, prispevali oziroma pripravili pomembne normativne okvire, predvsem za trajnost, naprimer, ko gre za krožno gospodarstvo, pa tudi za energetske politike. Vso, um, ne gre pri tem samo za okoljsko politiko, temveč za um, ekonomsko trajnostno politiko. Um, gre seveda za uresničevanje teh politik in zato potrebujemo naložbe. In um, treba je vedeti, kdaj je naložba trajnostna. In um, seveda potrebujemo veliko finančnih virov, zato se moramo dogovoriti na evropski ravni, katere ekonomske dejavnosti se smatrajo kot trajnostne in sicer na osnovi katerih kazalcev kazalnikov, kako oceniti to trajnost in to lahko prispeva k krepitvi eh, finančnih tokov v te dejavnosti in to potrebujemo. Um, treba je pravilno predstaviti koristi, pa tudi tveganja in to sta povedala tudi že kolega. Um, treba je vzpostaviti pogoje, da se bo uh, sprejela odločitev za naložbo na osnovi ustreznih informacij. In pri vsem tem je najpomembnejši faktor eh, trajnost. Eh, kot skupina socialistov in demokratov bomo pripravili predloge spremembe za povečanje učinkovitosti in ambicioznosti te eh, uredbe ampak gre torej za okoljski vidik, potem tudi za upravljanje in seveda tudi za socialni vidik, kajti trajnost pomeni predvsem tudi socialno trajnost. Hvala. Hvala, gospa Gentile je naslednja. Grazie, Hvala, gospa predsedujoča um, navizala se bom na to, kar je kolegica Bonafi povedala na, uh, eh, ob, ob koncu. Um, to je sedaj rezultat našega dela in um, predvsem se moramo zavedati tudi, tudi socialnih izzivov v tako kompleksnem in uh, zahtevnem obdobju. F, uh, naložbe financiranje morajo biti uh, pomemben instrument za spremljanje tranzicije in za eh, to, da pošljemo tudi zelo jasen signal um, evropejcem in eh, evropejkam in sicer v trenutku, ko um, ki je težavon za pošiljanje takih sporočil, to je seveda tudi politično sporočilo. Um, torej, želimo si uh, okoljsko politiko, ki je v zadnjih letih že naredila pomembne korake. In vse to povezujemo s financiranjem, katerega končni cilj ni obogatitev investitorja, temveč tudi to naj ima posledice za um, kakovost življenja in za kakovost okolja. Sodelovali bomo pri tem, da bi bi dosegli čim boljše rezultate. Treba je najti seveda tudi ravno visje med političnim naporom eh, za to, da se pošlje pomemben politični signal v tem eh, delikatnem obdobju politične razprave in v interesu državljanov in da se zaščiti Eh, jo predvsem tudi podjetja, ki sprejmejo, želijo sprejeti ta izziv, seveda v okviru finančnih instrumentov, ki lahko koristijo dosegi tega cilja. Hvala. Gospod Luke. Good morning and uh, thanks to the Thanks for their comments. Uh, Dobro jutro, hvala kolegom za njihove komentarje. Uh, gospe Swinburne ni tukaj, upravičuje se vam. Uh, in zato jo jaz tukaj zastopam. EKR er je zadovoljen s tremi zakonodajnimi predlogi v okviru trajnostnega eh, svežnja, svežnja trajnostnih naložb. Mislim, da se moramo osredotočati na delo, ki je že bilo opravljeno. Zagotoviti je treba eh, skladno znotraj tega svežnja. Ko gre za zahteve po razkritju učenja, četrtem členu, moramo razmisliti o tem, kako bo to usklajeno s poročilom o razkritju. Moramo se izogniti podvojevanju, eh, kar bi vplivalo na kakovost podatkov. Ogledali si bomo tudi do dosje o um, nizkogličnih pragovih, treba je spodbuditi uh, tranzicijo. Uh, EKR uh, um, se želi prilagoditi um, gibanjem na trgu in tudi oblikovati ustrezno zakonodajo. Nekaj komentarjev imamo tudi v zvezi s tem poročilom. Dobro je, da so vključene tudi kreditne institucije. Zdi se logično, glede na to, um, kakšno vlogo igrajo banke v evropskem gospodarstvu. Mogoče bo treba določene stvari še pojasniti. In sicer v skladu s tem, kar je zapisano v poročilu o razkritju. Um, tako da bodo vključene vse storitve, uh, tudi maloprodajne storitve, primerljive storitve bo treba upoštevati. Um, potem pomembno je. Uh, določene proizvode tržiti kot okolju prijazne. Ampak eh, o tem bo v naši skupini še naprej tekla razprava. Eh, pozdravljamo tudi to, da so vzpostavljeni indikatorji in pa tehnični kriteriji, eh, kriteriji za tehnično preverjanje. Um, ja, veliko stvari je bilo doseženih že tudi na uh, nacionalni ravni. E, in investitorji že imajo določene vrste taksonomije. Ko gre za standardizacijo, e, mislimo, da ne bi smeli zavreči dela, ki je bilo že upravljeno zagotovljeno na globalni ravni na tem področju. Tudi fleksibilnost je pomembna, še posebej pri tranziciji. Eh, potem imamo tudi določene vrste eh, naložb, nasedle naložbe, ki jih bo tudi treba upoštevati in pripravljeni smo z vami še naprej sodelovati. Alde. Madam. Hvala, zdaj pa skupina Alde, gospa Virnik. Hvala, draga soporočevalca. Hvala za to, da sta pripravila tako celovito poročilo. Um, sama imam kar dober pregled, ker sem se pogajala o vseh treh dosjejih v okviru tega svežna. Imam tudi um, v pogled v to, kakšno vlogo naj bi igrala taksonomija. Zagotoviti moramo, da bo jezik skupen, da se bomo vsi strinjali glede tega, kaj je trajnostno. Pa tukaj ne mislim na nek rigiden sistem definicije, ampak na neko praktično orodje, ki ga lahko uporabimo za to, da opredelimo, ali je neka dejavnost trajnostna ali ne. Eh, to, da bomo imeli takšno orodje, pomeni, eh, da moramo biti fleksibilni. Orodje mora biti eh, fleksibilno in odprto za inovacije na področju, ki se hitro razvija. Ni potrebno predstaviti še enega predloga o razkritju. To bi bilo kontraproduktivno. Dragi kolegi, v naslednjih mesecih bomo postavljali temelje za trajnostni okvir, Eh, kar bo zagotovilo tudi eh, dobro osnovo za zakonodajo eh, za naslednja desetletja. Hvala. Hvala, gospod Gerbrandi. Hvala. Mm, tudi jaz bi se zahvalil komisiji za njihov predlog. Rad bi poudaril to, kako zelo pomemben je ta sektor trajnostnih financ. Včeraj, ko so poročila prišla na dan, smo uh, ugotovili, eh, da se emisije vse čas povečujejo. Um, leta 2017 je prišlo do povišanja, prav tako letošnjega leta. In ključno je, da usmerimo naše naložbe v trajnostno gospodarstvo. Ehm, torej naložbe morajo postati bolj zelene. In tukaj sem precej kritičen do tega, kar je predlagala komisija. Taksonomija je potrebna, to, s tem se strinjam, s tem bomo uredili zakonodajo. Ampak to bi lahko naredili že pred desetimi leti. Naslednji korak je, da ehm, ne skušamo samo definirati zelenih naložb. To ni dovolj. Treba je naložbe usmeriti v uh, trajnost, mm, trajnostne uh, dejavnosti. Uh, imamo globalen odbor za uh, gospodarstvo in okolje in avgusta letos uh, so pod vodstvom predsednika Mehike uh, pokazali, da eh, na bilijone naložb, eh, da je v igri na bilijone naložb in da lahko veliko prispevamo k čistejšemu okolju, če te naložbe pravilno usmerimo. Eh, Za meni pomembno to, da je naprimer zelenih pet odstotkov naložb, ampak da skušamo doseči 100 odstotkov. In to, to je edina pot naprej. Sam sem to tudi eh, poudaril v, v, v svojih prispevkih. Ne gre eh, samo za to, da bi stvari poenostavljali in združevali, ampak gre za to, da ukrepimo naše politike, da povežemo um, javne naložbe z zelenimi dejavnostmi. In mislim tudi, da ne smemo imeti taksonomije samo za zeleno kategorijo, ampak tudi za rjavo kategorijo, torej za okolju škodljive dejavnosti. Hvala. Gospod Papadimulis. Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se obima soporočevalcema, gospodu Eikautu in gospod Pepjeti Kajnen. Eh, vidim, da med njima obstajajo kar velike razlike, ampak to, kar sta predstavila kot kompromis, pa je eh, zadovoljiva izhodiščna točka za našo razpravo. Sam bom eh, to uporabil kot temelj, potem pa bom vložil tudi kar nekaj predlogov sprememb skušal bom še bolj ozeleniti to besedilo, zato da bi se podprle investicije v vse sektorje gospodarstva. In to morajo biti okolju prijazne naložbe in pa naložbe, ki so prijazne lokalnemu prebivalstvu. Želimo doseči cilje, ki so si jih v tem sektorju zastavili Združeni narodi. Evropa ne bi smela samo slediti ciljem Združenih narodov narodov, moramo biti prvi pri doseganju teh ciljev. Povečati je treba tudi odgovorno sprejemanje odločitev in pa demokratičnost samih odločitev. Komisija je eh, predložila tukaj besedilo, ki je boljše od eh, tistih, ki smo jih navajeni od komisije, ampak parlament parlament mora besedilo še izboljšati. Moramo se odmakniti od vpliva lobijev. Lobiji tukaj mislijo, da je že Evropska komisija zelo zelena. Uh, ampak mi moramo postopati še hitreje, zaščititi je treba okolje. Tudi komisija gre v tej smeri, ampak eh, mi imamo odgovornost do državljanov, zaščititi je treba okolje in eh, zagotoviti vzdržnost gospodarstva. Treba pa je seveda zaščititi tudi javni interes in eh, promovirati nove rešitve. Hvala, zdaj pa še drugi člani in članice. Gospa Grostec se je prva javila, za eno minuto izvolite. Hvala, gospa predsednica akcijski načrt za spodbojanje trajnostnega gospodarstva, ki ga je komisija um, podala marca, je uh, zelo dobra stvar, um, dobrodošel je ta načrt. Um, zelo pomembno je imeti okvir, prek katerega bomo lahko ocenili, ali je neka, trajnost, neka dejavnost trajnostna ostali ne. V Franciji je konec novembra v Parizu potekal dan podnebnih dejavnosti. Ta dogodek je bil namenjen trajnostnim naložbam in Oxfam, ta nevladna organizacija, je objavila poročilo, ki šestim francoskim podjetjem očita, da niso sprejeli oziroma izpolnili ciljev, ki so si jih zastavili v okviru kopa 21 v Parizu. To je bilo leta 2015. Štirideset 40 milijard eh, je bilo vloženih v fosilna goriva, samo 12 milijard pa v obnovljive vire energije. Vidimo, da je treba iti dlje in da je treba ukrepati hitreje. To zadeva tako eh, sama pravila, zakonodajo, kot eh, tudi um, same naložbe. Mm, države imajo to različno urejeno, nekatere so že nekaj eh, naredile pri nas v Franciji, morajo um, investitorji objaviti to, kako so upoštevali okoljske kriterije pri svojih naložbah, ampak vse skupaj ne gre dovolj hitro in pomembno je je, da se naložbene vrzeli, um, ki so zelo velike, naprimer, sploh v sektorju gradbeništva in prometa, to je, je vse treba upoštevati, zapolniti te vrzeli in zagotoviti, da bodo uh, države članice nehale vlagati vlagati v fosilna goriva in več vlagale v zeleno gospodarstvo. Hvala, gospa Eten Maki. Za eno minuto. Hvala. Zahvaljujem se komisiji za ta predlog. Rada pa bi povdarila, da um, se pri nas naložbe že usmerjajo stran od fosilnih goriv v bolj obnovljive vire in pa čiste rešitve. Razumem, da finančni sektor potrebuje podporo za takšne finančne naložbe, ampak eh, komisija je imela dobro, eh, dober namen, to moramo priznati, lahko pa to prinese potem tudi negativne učinke. Naprimer, kar se tiče taksonomije, definicije bi morale izhajati iz že obstoječe evropske zakonodaje. Ne moremo preprosto eh, zavreči definiciji, ki že obstajajo. pri trajnostnih eh, naložbah. Ne moremo kar tako iz nič ustvariti novih eh, definicij, te bi lahko bile celo v nasprotju z že obstoječimi zakonodajnimi akti. Potrebujemo res eh, pravi okvir za zelene naložbe, kjer bodo vsi sektori spodbojeni k podnebnim eh, dejavnostim in okolju prijaznim eh, dejavnostim. Mislim, da bi morali vključiti tudi stanovanski sektor. Hvala, sedaj pa dobi, bo prevzel predsedovanje spet gospod Gvalteri. Za dve minuti dobi besedo. Peter Schmidt, eh, predsednik Observatorija za trajnostni razvoj. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za povabilo. Torej, tu na tej strani sedim, bom pa govoril nemško. Hvala za povabilo z Evropskega odbora odbora eh, ekonomsko-socijalnega odbora pozdravljamo tu, da se komisija ukvarja s trajnostnimi naložbami, vendar to ne gre dovolj daleč. Na mizi so vsa dejstva, moramo se odeliti deliti od linearne ekonomije v krožno gospodarstvo. Številke komisije to ja- jasno kažejo, potrebujemo litne naložbe v višini enega biljona evrov. To pravi komisija, to pravi eh, tudi. Eh, Združenje delodajalc, delo dajalcev eh, v Nemčiji in če si ogledamo ta osnutek, to ne gre dovolj daleč. V okviru eh, večletnega finančnega okvira potrebujemo 40 odstotkov teh sredstev, da bi prišli, eh, da bi prišli, dosegli ta cilj. E, in kar manjka, je e, socialna razsežnost. Ne gre samo za zeleno razsežnost, gre tudi za socialno razsežnost. V Evropi vidimo, kako to poteka pri volitvah. Ljudje se čutijo e, bolj. Ähm, in bolj um, um, um, um, odstranjene, daleč v stran od äh, politike. Kaj, vidno äh, hujše so tudi delitve v družbi in zato moramo spremeniti smer razprave. Konkurenčnost se danes. Eh, um, definirati eh, na osnovi tega, koliko se proizvaja in ne na osnovi kakovosti. In če bi to spremenili, bi eh, nam to že koristilo. Torej, osnutek komisije se nam ne zdi dovolj daljnosežen in tudi to, kar so so eh, drugi v tej razpravi povedali, v glavnem podpiramo. Hvala. Hvala lepa za Evropsko komisijo dobi besedo Martin Spolt. Beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči eh, trajnostno financiranje eno od ključnih prioritet za komisijo, zato pozdravljamo napor Evropskega parlamenta, da bi na, hitro naredili napredek na tem pomembnem dosjeju. In taksonomija je pomemben gradnik eh, trajnostnega financiranja. Razen tega nam je všeč, da ste se povezala oba odbora in povezala svoje moči. Gre eh, eh, za vključitev okoljskih vidikov v finančno gospodarstvo in potrebujemo seveda tudi regulatorno politiko. Moramo delovati takoj, kajti vidimo, tudi dokaze, da so izzivi večji, kot smo si jih zamislili, kot smo mislili, da so. In zato bi bilo dobro, če bi dosegli dogovor čim prej. Predvsem eh, na področju podnebja se soočamo z velikimi izzivi in eh, z nujnim ravnanjem. Evropska unija ima priložnost, da je vodilna na tem področju in komisija želi doseči tudi naše globalne partnerje, tudi tiste, ki mogoče niso tako eh, voljni eh, nam slediti, ampak da bi jih pridobili za naše ideje. In zato bi bilo dobro, če bi dosegli čim prej dogovor med komisijo, parlamentom in svetom, samo tako bomo zagotovili vodilno vlogo. Komisija dela noč in dan eh, na področju trajnostnega razvoja. Ja, e, ustanovili smo e, delovno skupino na visoki ravni, ki se ukvarja s taksonomijo, sedaj se ukvarjamo s podnebno taksonomijo in rezultat tega dela bo e, na voljo naslednje leto, tako da bo um, zakonodajni okvir tudi pripravljen do takrat. Seveda smo si ogledali različne predloge spremem parlamentu amen, v parlamentu želimo sodelovati z vsemi poslanci, da bi dosegli konstruktivn sporozum, potem dogovor tudi s svetom. Hvala. In sedaj še bez, eh, KGDI, Peronš Beres. Eh, no, eh, hotela sem samo poudariti, da eh, se bo taksonomija eh, obravnavala ločeno od kazalnikov in razkritja, ampak kljub temu je to um, globalno eh, no uh, vprašanje in dobro je, da sodelujete oba odbora. Malo pa mi je um, skrbijo tudi indeksi, kjer obstajajo tudi določene niše, ki odstopajo od tega globalnega pristopa. E, žal niso e, danes vsi prisotni v tej razpravi, ki se jih to tiče, ampak zdi se mi, da potrebujemo e, nek. Da potrebujemo neko polno vredno taksonomijo. In to uh, Eh, eh, in zato potrebujemo seveda tudi določene indekse drugače. Se mi zdi, da eh, stališče Evropskega parlamenta ne bo dovolj odločno. In sedaj dobijo besedo še eh, poročevalci. Sir pa. Parlament parlament je že v prejšnjih poročilih poudaril eh, pomembnost konsistentnosti vseh poročil, kajti tragedija eh, bi bila, če bi različni deli zakonodaje šle v različno smer. Ja, to je res. Moramo zagotoviti konsistentnost eh, teh treh delov zakonodaje. Drugi drugič. V tem predlogu gre za usklajevanje obstoječih informacij, ne da se spremeni obstoječa zakonodaja, naprimer v ILUKU ali drugih. Torej gre za, enako, za, za enake informacije, ki se ponudijo investitorjem. Eh, torej treba je eh, vse zastaviti na obstoječi zakonodaji in um, um, tudi komisija je rekla, da, um, im, da so finančni trgi eh, globalni um, in ampak priden, pridemo na globalno raven, Moramo sami vedeti, kako ravnati, kako uporabiti kazalnike, kako poročati o tem. Zato gre eh, pri tem svetišnju o trajnostnem financiranju in o taksonomiji. Hvala. Bas Eichhout. Hvala. Jaz nimam veliko dodati, želim se zahvaliti vsem kolegicam in kolegom za prispevke. Slišal sem različne komentarje, ampak zdi se mi, da smo vsi enotni, v katero smer naj nadaljujemo delo. Seveda je treba najti eh, natančne kompromise. Eh, tako kot je Sirpa povedala, gre za konsistentnost med različnimi svežnji. To se nam zdi pomembno. Um, nekaj je bilo povedano tudi o razkritjih, ampak to, kar delamo, to ni uh, v nasprotju s tem, kar uh, je predvideno pri dosjeju za razkritje. razkritja. Torej, treba je razkriti tudi okoljsko um, uspešnost uh, in mislim, da je to um, nekaj koristnega in dopolnilnega k razkritjem. Razen tega si ne izmišljamo nič novega. Um, torej gre za cilje, um, na osnovi katerih je treba meriti uspeh, torej blažitev podnebnih e, sprememb in tako naprej. V bistvu ni to nova terminologija, zato gre pri zakonodaji v e Um, ampak kako se določijo potem ocene za te kazalnike, um, to je seveda. Um, um, Zato je treba izvesti določeno tehnično delo, pa še zadnja točka, malo sem um, Eh, zaskrbljen zaradi napredka v svetu, treba je izvesti malo pritiska na svet. Vemo, da pogajanja um, napredujejo zelo počasi. Um, um, bojijo se prevelikega števila delegiranih aktov in nekatere večje države imajo težave s tem. Ampak v tem predlogu to potrebujemo, ne moremo eh, počakati na detajle vsega eh, dela, kajti to bi vodilo do eh, zamud in zato um, kot parlament um, delamo hitro, čas za predloge sprememb je naslednji teden. Upam, da se nam bo v tej hitrosti hitrosti pridružil tudi svet. Um, na vsak način pa se veselimo nadaljnega dela in hvala tudi komisiji um, za sodelovanje. In še enkrat se vam želim zahvaliti, da ste sodelovali na tem skupnem sestanku. Torej, ta razprava kaže, da je veliko eh, konvergence. Um, Seveda si prečakujemo potem tudi konkretne detajle, um, treba je zagotoviti konsistentnost različnih dosjejev, to je bilo večkrat povdarjeno, ampak mislim, da napredujemo uspešno. In sedaj dajem besedo spet so predsedujoči. Tudi jaz vam želim čim izkoristiti za to živahno razpravo, za sodelovanje, ki kaže, da je to zelo pomemben, eh, pomembno področje. In eh, torej, 12. december je rok za vložitev predlogov sprememb in sicer ob petih popovdan in potem obravn eh, predlogu spremembo 22. januarja v um, ehm, 20. februarja bomo glasovali v obih eh, odborih skupaj in upam, da bomo na plenarnem zasedanju potem lahko glasovali v marcu. Hvala vsem za udeležbo na tej seji in želim vam veliko uspeha pri nadaljem delu.